So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir machen weiter mit der Tako, drage kolegice in kolege, nadaljevali bomo sejo odbora za uh, gospodarske in monetarne zadeve. Zahvaljujemo se kolegom iz odbora za zaposlovanje. Sedaj pa smo pri osmi točki. Vse evropskemu okviru zakrite obveznice naproti. Nadaljeval bom v angliščini in naj predajem besedo našemu poročevalcu, gospodu Ljukeju. Izvolite. Ja, hvala lepa. Jaz bom pa vseeno prešel na nemščino. Najprej bom si vzel malo časa, da si vsi nadenejo slušalke. Rad bi se zahvalil poročevalcem v senci in vsem drugim kolegom, ki so podali predloge sprememb na moje poročilo. Hvala lepa tudi za uh, prijetno uh, delovno vzdušje zelo pomembno je eh, poudariti, da eh, se v veliki meri eh, strinjamo, da ne želimo povzročiti moten na dobro delojočem trgu. Pri tem, ko vzpostavljamo vse evropski okvir za krite obveznice oziroma ko o njem razmišljamo. V tem smislu je zapisano tudi moje poročilo, ne gre za to, da bi eh, na trgu prepovedali eh, katerekoli instrumente, ampak gre za eh, vzpostavitev okvira, eh, ki eh, bo omogočil, eh, da določimo, kateri instrumenti eh, so najbolj primerni za. Eh, evropski eh, trg eh, kritih obveznic in na to se nanaša tudi to poročilo in v to smer gredo tudi predlogi sprememb. Še prav posebej bi rad eh, povdaril, da ne želimo posegati v že izdane krite obveznice, ampak govorimo o novem okviru, ki bo veljal za nove krite obveznice v Evropski uniji torej ne bo veljal za že obstoječe krite obveznice na trgu. Če pregledam eh, na kratko predloge sprememb, lahko izpostavim tri eh, točke, ki si zaslužijo več eh, pozornosti. Te točke so razmeroma še kontroverzne. Prvič gre za kritno premoženje na eni strani in pa za to, eh, kar eh, predlagam v svojem poročilu za nov eh, finančni instrument na evropski ravni, ki si bi zaslužil preferenčno obravnavo v okviru bančnega sistema, vendar pa ne bi bil instrument, ki bi užival najvišjo preferenčno stopnjo. Gre za evropske zavarovane obveznice, torej tukaj gre tudi za definicijo kritih obveznic in pa eh, evropskih zavarovanih obveznic. Eh, mislim, da moramo govoriti o eh, stopni zavarovanja. nekateri imajo uh, drugačno uh, mnenje, uh, menijo, da gre uh, tukaj tudi za uh, nepremičninska uh, posojila uh, in pa druga posojila, ki bi jih jaz tukaj izključil. Potem pa je potrebno govoriti še o, o konkurenci. Tukaj je potrebno govoriti o ladjah, ki uživajo preferenčni položaj letala in pa hitri vlaki pa ne. Iz eh, vidika konkurence lahko torej eh, pride do nelojalne konkurence eh, in sicer v korist ladji. med eh, krite obveznice spada tudi državne obveznice in tako naprej. Ne vem, zakaj naj bi eh, ladje imele prednost eh, v tem primeru. O tem bo zagotovo potrebno še govoriti. Druga pomembna točka pa se nanaša na podaljšanje veljavnosti. um, tukaj uh, govorim o uh, novih možnostih podaljšanja zapadlosti uh, in sicer na uh, eno leto, uh, pri čemer uh, Gre tukaj za uporabo krite obveznosti z možnostjo podaljšanja zapadlosti, pri čemer ta možnost podaljšanja zapadlosti ne bi bila v rokah imetnikov teh obveznic oziroma izdaljateljev. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi uh, določene uh, eh, makroekonomske eh, uh, kriterije. Te bi bilo potrebno natančno določiti ampak eh, to eh, je izjemno zapleteno področje. Eh, poleg tega pa bi lahko prenos tveganja z izdaljateljev na imetnike povzročil tveganje, ki bi ga bilo težko oceniti. Potem so bili določeni predlogi sprememb vloženi tudi glede ocene in sicer nekateri predlagajo, da ne bi več eh, ocenjevali zgolj nominalne vrednosti. Eh, jaz predlagam, da bi v večji meri upoštevali tržno vrednost, ki je lahko precej pod eh, nominalno vrednostjo. Pri tem bi bilo moč upoštevati tudi tudi tržno vrednost, ki bi bila uh, višja od uh, nominalne vrednosti. Toliko o tem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k našim poročevalcem v senci. Najprej Darius Rosati v imenu ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil gospodu uh, Lukiju. Uh, mislim, uh, da vse evropski ukvir za krite obveznice predstavlja dobro pobudo, ta trg se namreč hitro razvija in obstaja veliko razlik v eh, nacionalnih eh, zakonodajah in zato si moramo prizadevati za vzpostavitev vse evropskega okvira, eh, ki bi lahko bil učinkovitejši in tudi bolj vzdržen. podpiram torej ukvarjanje z to temo, vendar pa menim, da bi bilo morda še nekoliko preuranjeno sprejemati odločitve o eh, posameznih eh, točkah eh, tega poročila, kajti nimamo zadostnih informacij o delovanju trga in pa o možnih spremembah oziroma o posledicah možnih sprememb, ki bi jih lahko sprejeli nimamo eh, tudi obsežne eh, presoje vpliva za krite obveznice na evropskem trgu. Še prav posebej, eh, ko gre za to, kako bi predlagane spremembe vplivale na delovanje posameznih segmentov tega trga. Mislim, da moramo nadaljevati z našim delom na tem poročilu, ampak sodelovanje z Evropsko komisijo in pa Evropskim bančnim uradom, tako da bi eh, lahko pridobili več informacij o tem, kako bi lahko te potencijalne spremembe potencijalno vplivale na delovanje trga. Všeč mi je pristop eh, poročevalca, eh, ki eh, temelji na načelih, eh, ki eh, ne želi popolne harmonizacije v Evropski uniji ampak skuša eh, sprejeti določena načela, eh, pravila, ki bi veljala povsod po Evropski uniji, eh, še zmeraj pa želi zagotoviti prožnost nacionalnim vladam, da sprejmejo odločitve, ki so najboljše za vsako posamezno državo članica. Na določenih nacionalnih trgih se uporabljajo eh, drugačne rešitve za posamezne segmente eh, kritih obveznic in ti segmenti trga zelo dobro delujejo. Torej, če nekaj dobro deluje, zakaj bi potem to spreminjali, ni nobenega neposrednega razloga za to. Če pa želimo eh, to spremeniti, potem potrebujemo za to tudi ustrezne dokaze dokaze, da lahko za spremembami eh, to že dobro situacijo še izboljšamo. To so torej moje splošne pripombe, sedaj pa k trem točkam, ki jih je omenil naš uh, poročevalec, najprej definicija uh, kritih obveznic. V tem trenutku nimamo nobene jasne definicije. Uporabljamo uh, direktivo KNPVP. Uh, in eh, gospod Luke predlaga, da bi eh, ta izraz krite obveznice uporabljali eh, zgolj za tiste obveznice, ki izpolnjujejo člene 1 do 9 CRR. To bi predvsej omejilo obseg izdaje kritih obveznic in iz eh, te kategorije bi bile potem izključene številne krite obveznice, ki so bile izdane v preteklosti in uh, pri katerih gre za uh, različne uh, vrste uh, sredstev oziroma premoženja navedenega v členih 1 do 9. Strinjam se z gospodom Lukejem, da obstaja različno tveganje eh, za različne eh, vrste obveznic in eh, res je, da ne bi smeli izenačiti kritih obveznic za državni dolg ali pa uh, ladijski dolg, torej uh, ladje ne moremo enostavno izenačiti z državnim dolgom eh, ali pa z hipotekarnimi posojili. O tem lahko še razpravljamo. Ampak eh, ladje in določeno drugo premoženje, ki se je uporabljalo v določenih državah članicah za eh, kritje obveznic, kot recimo zasebno javna partnerstva v določenih državah, ali pa uh, eh, stanovanski krediti v Franciji in tako naprej. Eh, morda uh, ne bi smeli biti vključeni v to, ampak poskrbeti moramo za to, da ne bomo uničili nečesa, kar trenutno dobro uh, deluje. Gospod Ljuke predlaga krite obveznice, ki bi eh, spoštovale eh, CRR Eh, predlaga, da izključimo ladje in pa do določene mere eh, stanovanska posojila. Šlo bi eh, za dve vrsti sredstev in sicer krite obveznice in pa evropske zavarovane obveznice, ki bi predstavljale novo kategorijo. Jaz bi predlagal tri vrste kritih obveznic. Eh, in sicer uh, krite obveznice, kot jih predlaga gospod Ljuke, krite obveznice, uh, kot obstajajo v današnji situaciji in uh, pa evropske zavarovane obveznice. In uh, kmalo bom zaključil, gospod uh, predsedojoči, uh, sedaj pa še podaljšanje zapadlosti. Uh, Eh, ne mislim, da bi se s tem tveganje eh, prestavilo eh, na ulagatelje. Jaz sem za bolj velikodušno podaljšanje roka zapadlosti. Potem pa še k oceni vrednosti premoženja imamo različne eh, postopke v različnih državah članicah in najbrž bi to morali prepustiti nacionalnim zakonodajalcem. Najlepša hvala, naj vas le spomnim, da smo že presegli čas za prejšnji del seje. Eh, vem, da je vse zelo pomembno. Uh, ampak malce moramo pohiteti. Uh, sedaj pa prehajamo v skupini SND in to je Alfred Sand. Izvolite. Najlepša hvala. Uh, rad bi uh, se zahvalil našemu poročevalcu za pristop k temu poročilu in za iskanje kompromisov uh, pri zapisu poročila. Mislim, da smo se vsi strinjali, da potrebujemo. Uh, Eh, vse evropski okvir za krite obveznice, ki mora temeljiti na nacionalnem sistemu in pa na zadostni eh, prožnosti. Eh, namreč ne smemo uničiti trga, ki deluje. Jaz sem za takšen pristop. Mislim, da moramo graditi na tem, kar smo doslej že dosegli. Eh, mislim, da ne smemo uh, zastavljati novih pravil, uh, ki uh, bi uničila to, kar je trg že uh, sam po sebi dosegel. To, kar uh, učinkovito deluje na trgu, mora postati del evropskih pravil. Uh, ogledati si moramo nacionalne prakse in jih ne smemo uh, omejevati. Uh, kar zadeva predloge sprememb, Eh, najprej eh, definicija kritih obveznic oziroma opredelitev kritih obveznic. Mislim, da se je tukaj potrebno opreti na definicijo v KNPVP in eh, pri tem je potrebno upoštevati eh, tudi skladnost z CRR. Eh, to, kar trenutno velja za krito obveznico, mora veljati za krito obveznico še naprej. Ne bi uh, definicijo kritih obveznic povezal z eh, uredbo CRR, kajti to bi uh, le še uh, v večji meri. Uh, zapletlo celoten sistem, eh, poleg tega bi to tudi negativno vplivalo na izdaljatelje kritih obveznic. Evropska komisija je ravno kar objavila študijo, ki eh, govori o tem. Eh, gre za definicijo kritih obveznic v skladu z KNPVP. To pomeni, da bi tudi za te obveznice še zmeraj veljal postopek bail-in. Razumem eh, tudi, eh, da ima eh, poročevalec težave z določenimi vrstami kritih obveznic oziroma z premoženjem, ki se uporablja za zavarovanje teh obveznic, ampak mislim, da moramo vsega, prepustiti eh, končno odločitev državam članicam. Lahko eh, izpostavimo našo eh, zaskrbljenost sicer, ampak potem to prepustimo državam članicam. Mogoče to poročevalce ne bo všeč. Potem pa zapadlost oziroma podaljšanje zapadlosti. Eh, zelo malo je držav, eh, kjer eh, se še izdajo krite obveznice, za katere možnost podaljšanja zapadlosti ne bi obstajala, recimo v Nemčiji, Luksemburgu in tako naprej. Tako da so krite obveznice z možnostjo podaljšanja zapadlosti sedaj običajna praksa. Eh, poleg tega eh, pa mora obstati struktura zmožnosti splačila imetnikom kritih obveznic iz kritega premoženja eh, v različnih državah članicah. Kar pa zadeva hipoteke, ne sledim vaši logiki v Franciji, Eh, to predstavlja 30 do 40 odstotkov trga in če eh, je to do zdaj dobro delovalo, zakaj bi to spremenjali? Tega ne razumem. Gre za eh, posebno karakteristiko francoskega trga in mislim, da trga ne moremo postavljati pod vprašaj. Če trg dobro deluje, potem pač moramo to prakso dopustiti še naprej. Kljub vsem dobrim argumentom, ki jih je navedel poročevalec in potem, eh, katere vrste premoženja eh, naj bi bile vključene eh, in katere ne. Doslej problemov ni bilo, torej zakaj moramo sedaj izpostavljati težave v zvezi z obveznicami, zavarovanjimi z ladjami. Sedaj pa k skupini Aldem. Najlepša hvala, rad da bi se opravičila v imenu Kore, ki ne more biti tukaj eh, zaradi drugih obveznosti. Kora bi se rada zahvalila poročevalcu za osnutek poročila in pa za kompromisne predloge sprememb. Eh, zahvaljuje se tudi, da je sprejel eh, nekatere izmed njenih predlogov sprememb. Krite obveznice trenutno predstavljajo trg, ki v Evropski uniji dobro deluje in pravila. Eh, že dolgo veljajo. Eh, na nizozemskem je nova zakonodaja stopila v veljavo leta 2015. Potrebno je razmisliti o tem, ali bi lahko vzpostavili eh, še eh, bolje povezan vseevropski okvir za krite obveznice, ki mora temeljiti na najboljših praksah in pa na priporočilih Evropske investicijske banke. Eh, in pa na priporočilih Evropskega bančnega urada. Pri tem je potrebno torej upoštevati najboljšo prakso in pa eh, že obstoječe nacionalne režime, ki dobro delujejo. Posebnosti eh, vsake jurisdikcije je potrebno ustrezno upoštevati in dopustiti zadostno mero prožnosti. Poleg tega pa se je potrebno izogniti prekomernemu administrativnemu bremenu. Kar zadeva eh, evropske zavarovane obveznice, ki jih predlaga eh, poročevalec, se eh, poročevalka v senci skupine ALDE sprašuje, ali ne bi bilo smiselno zaprositi za presojo vpliva Evropske komisije. Na ta način bi lahko ugotovili, ali bi na ta način zares izboljšali ponudbo, Eh, na trgu in pa financiranje majhnih in srednje velikih eh, podjetij. In če eh, evropske zavarovane obveznice ne bi ogrozile že obstoječega trga kritih obveznic. Naša poročevalka v senci se veseli nadaljnega sodelovanja pri iskanju skupnega stališča v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala, sedaj pa Miguel Viegas v imenu skupine GUE. Element. Para não repetir aquilo que já foi dito, nós agradecemos. Najlepša hvala, ne želim ponavljati tega, kar je bilo že povedano. Rad bi se zahvalil eh, poročevalcu za opravljeno eh, delo. Konstruktivno gledamo na vseevropski okvir za krite obveznice, kar dobro deluje, eh, je potrebno pustiti pri miru in ohraniti, zato podpiramo to, kar je povedal poročevalec. Dvomimo v vzpostavitev uh, nove vrste obveznic, namreč evropskih zavarovanih obveznic. Uh, gre za, uh, če naj bi šlo za nov hibridni uh, instrument, potem bi šlo za, z neke vrste zavarovanje z evropskim pečatom in to uh, bi uh, lahko uh, na trgu uh, vzpostavilo določeno zaupanje, ki ne bi ustrezalo dejanski vrednosti proizvoda. Zato menim, da je eh, potrebno o tem še razpravljati. Seveda eh, smo pripravljeni na daljno konstruktivno razpravo in eh, tudi na pripravo kompromisnih predlogov sprememb c'è uh, eh, bi uh, pustili trg kritih obveznic takšen, kot je uh, danes, uh, potem bi to za nas bil kompromis. Trenutno pa imamo določene dvome glede evropskih zavarovanih obveznic. Sven Gigold ni vključil mikrofona. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto na kratko najprej tudi v našem imenu. Eh, hvala lepa kolegom za dobro sodelovanje, tudi eh, poročevalcu. Eh, z temeljno usmeritvijo se strinjamo. Ta trg trenutno dobro deluje. Ne smemo povzročiti več škode kot koristi vendar pa je seveda smiselno, da tudi eh, na področju kritih obveznic vzpostavimo eh, enotnost eh, trga kapitala. In zaradi tega tudi pozdravljam, da sta Evropska komisija in pa Evropski bančni urad predložila določene ukrepe. To poročilo zveni dobro, odločilnega pomena pa se mi zdi tudi, eh, da pri eh, vzpostavljanju evropskih standardov poskrbimo za visoke standarde. Nekaj eh, je še odprtih vprašanj glede posameznih točk. Strinjamo se z pomisleki poročevalca. Eh, kar zadeva eh, kriterije eh, za vključitev v CRR. Mislim, da je prevelika prednost dana ladja. Ne vem, ali je to zares zelo varno področje. Dobro je, da ni prišlo do večjih moten, ampak zadeve bi se lahko končale tudi drugače. Mislim, da tukaj prihaja do nelojalne konkurence predlog skupine Alde da najprej eh, pripravimo oziroma zahtevamo presojo vpliva, se mi zdi dober, mislim, da bi se s tem vsi lahko strinjali. In potem eh, še eh, ocena glede na tržno ceno, to je precej nenavaden eh, pristop, kajti to vodi v večje upravno breme, v precej večja nihanja eh, in hkrati eh, bi s tem ta instrument, ki trenutno dobro deluje, postal precej dražji. Torej, potrebno je razmisliti tudi ali uh, ne bi uh, pri tem uh, vlogo igralo tudi različno vrednotenje državnih uh, obveznic. Mislim, da bi se temu morali odreči, uh, ampak uh, kljub temu mislim, da bomo lahko glede poročila dosegli dober kompromis. Hvala lepa. E FDD, gospa von Storh ni tukaj. Uh, in uh, besedo dobi še gospod Anemans. Nažalost moram reći na svidenje kolegu Ljukeju. Zdaj pa bom govoril nizozemsko. Predstavili ste poročilo na temo kritih obveznic in eh, pozdravil eh, sem vaš predlog, da se osredotočimo na preglednost in pa na konvergenčnost. Eh, ampak sedaj sem si ogledal predloge spremen, pogledal sem si kompromise in ugotavljam, da gre tukaj bolj za to, da bi Evropski komisiji dali večji vpliv, da bi imeli evropski sistem in da bi še eh, poglobili eh, Evropsko kapitalsko unijo. pravzaprav sedaj eh, želite eh, popraviti situacijo na trgu in želite se izogniti nelojalni konkurenci, želite sprejeti prisilne ukrepe, eh, ki bi bili usiljeni državam članicam. Torej, eh, predvsej se eh, oddaljujemo od prvotnega osnutka, ki je bil za nas sprejemljiv in bi ga lahko podprli. Vse skupaj je sedaj šlo v napačno smer. Eh, in zato mislim, eh, da eh, nismo več enotnega mnenja. Najlepša hvala. Prvonš Perez je še prosila za besedo, ampak eh, lahko vam dam le minuto, kajti komisija uh, želi uh, besedo uh, in tudi poročevalci še mora dobiti in tolmači so nam bili na voljo samo do 12. ure. Hvala lepa. Rada bi se osredotočila zgolj na tri točke. ta trg eh, mora eh, delovati, kjer dobro deluje in dopustiti je potrebno eh, nacionalne prakse v vseh državah članicah, tudi v tistih, iz katerih ne prihaja naš poročevalec. Kolegi so že omenili primer iz države, ki jo najbolje poznam in sicer gre za zavarovanje z eh, stanovanskimi posojili. To predstavlja dobro eh, obliko financiranja. Eh, potem pa državni dolg. Mislim, da bi na ta način eh, zapletli eh, financiranje državnega dolga in sicer po nepotrebnem. Sedaj pa še k Svenu eh, Gigoldu in pa nominalni vrednosti v primerjavi z tržno vrednostjo. Mislim, da bi bila presoja vpliva koristna, še prav posebej, če se zavedamo, kako zelo negatava je situacija na trgu potrebno je upoštevati tudi eh, tveganja, ki bi se pojavilo zaradi eh, špekulacij, eh, v katere bi eh, lahko vodila ta sprememba. Najlepša hvala, sedaj pa predstavnik Evropske komisije. Chairman, um, welcome... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pozdravljamo osnutek uh, poročila uh, na temo kritih obveznic. Želimo, da krite obveznice ostanejo stabilen vir financiranja v bančnem sektorju Evropske unije. Poročilo pozdravlja prednosti uh, harmonizacije uh, tega trga pri čemer ne želi ogroziti eh, nacionalnih eh, sistemov in pa posebnosti. Študija, ki smo jo objavili, govori tudi o prednostih vseevropskega okvira. Te prednosti eh, presegajo stroške, ki jih bi povzročilo vzpostavitev takšnega okvira. Seveda je potrem, potrebno upoštevati dobro, dobro funkcioniranje nacionalnih trgov. Podali eh, bomo svoje priporočila prihodni teden, ko bomo predstavili umestni pregled eh, napredka na področju spostavitve Unije kapitalskih trgov. Eh, danes imamo dve kategoriji kritih obveznic in sicer krite obveznice v skladu z KNPVP in pa krite obveznice v skladu z določili CRR. Na ta način. Eh, lahko eh, zagotavljamo eh, visoko zavarovane krite obveznice in pa bolj tvegane krite obveznice, ki pa še zmeraj uživajo določeno stopno zaupanja. Eh, zato bi eh, bil zelo previden eh, pri spreminjanju teh definicij. To bi lahko vplivalo na funkcioniranje dobro delojočega trga. Poleg tega bomo proučili tudi idejo evropskih zavarovanih obveznic in pa njihov vpliv na trg. Osnutek poročila govori tudi o kritih obveznicah z možnostjo podaljšanja zapadlosti. Eh, tukaj gre za zagotavljanje likvidnosti ali pa za eh, sofinanciranje v primeru težavne situacije na trgu. Glede na to, da se te krite obveznice v veliki meri uporabljajo na evropskem eh, trgu, bi jih bilo potrebno vključiti v obsežen okvir za krite obveznice. Naj zaključim, gospod predsedujoči. Rad bi povdaril, da eh, pozdravljamo osnutek poročila in pa današnjo razpravo. Eh, ta razprava bo zagotovo vplivala tudi našo odločitev, ali podamo zakonodajni predlog na to temo ali ne. V vsakem primeru bomo delovali previdno, upoštevali bomo obstoječo strukturo, ne želimo eh, namreč negativno vpliviti na ta pomemben vir financiranja na trgu najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo ponovno našemu poročevalcu. Sedaj bom govoril angliško, kajti tudi vsi drugi so skoraj da govorili angliško. Naj se zahvalim vsem, ki ste prispevali k tej uh, razpravi. Hvala za vaše predloge in pa pripombe. Naj nakratko uh, eh, pokomentiram. Eh, nekaj predlogov gospod eh, Rozati. Dvotretinski pristop k kritim obveznicam. Mislim, da bi morali eh, imeti razpravo na eh, to temo, kajti to do določene mere že obstaja. Vendar pa uporabljamo isti izraz in mislim, da bi sprememba lahko vodila le eh, v zmedo. Kar eh, zadeva eh, vrste premoženja, v okviru CRR, tukaj je bilo govora o ladjah, ki povzročajo nelojalno konkurenco, kot sem že prej povedal, Alfred Eh, cenim eh, tudi eh, ta sistem zavarovanja z stanovanskimi posojili v Franciji, ampak potrebno se posvetovati z Evropskim bančnim uradom v zvezi z zavarovanjem teh obveznic v primeru stečaja. To eh, je predlagal eh, Evropski bančni urad in tega seveda ne nameravam spreminjati. Tudi Darjoš je podal eh, predlog v tej smeri. Podaljšanje zapadlosti, to je nov pojav na trgu, krite obveznice z možnostjo podaljšanja zapadlosti obstajajo že kar nekaj časa strukture zmožnosti odplačila imetnikov kritnih obveznic iz kritnega premoženja pa so se pojavile pred kratkim. Eh, dejali ste, eh, da ne smemo spreminjati tega, kar dobro deluje. Eh, ja, do določene mere to seveda drži, ampak ogledati si moramo tudi sistemsko tveganje. V tem poročilu želim jasno določiti, katere krite obveznice oziroma kateri dolžniški instrumenti si zaslužijo preferenčno obravnavo v naši zakonodaji. To je potrebno jasno eh, definirati. Če bi krite obveznosti z možnostjo podaljšanja zapadlosti omogočili zgolj eh, v eh, določeni makroekonomski eh, situaciji, to ne bi bil slab predlog in o tem lahko še naprej razpravljamo. potrebno si ogledati še določena kontroverzna vprašanja. Eh, to ni zakonodajno poročilo, je poročilo na lasno pobudo in zaradi tega eh, ničesar ne eh, določamo, vsaj ne v zakonodajnem pogledu, ampak opozarjamo na morebitne težave, ki bi se lahko pojavile tudi, mislim, da ni nobenega časovnega pritiska za pripravo zakonodaje. Vendar pa je potrebno upoštevati eh, razvoj na trgu, eh, trg se spreminja. In še zadnja pripomba glede evropskih zavarovanih obveznic. Evropske zavarovane obveznice, po mojem menju, predstavljajo priložnost za podjetnike, ki želijo financirati eh, projekte eh, pri katerih trenutno ne morejo uporabljati določenih eh, institucionalnih instrumentov, eh, ki so se lahko uporabljali v eh, drugih primerjih, recimo, ko je šlo za poseben javni nadzor. Na ta način so odvisni zgolj od lisninjanja in zaradi tega so takoj v slabšem položaju. Eh, torej, te evropske zavarovane obveznice bi lahko predstavljale priložnost za tiste podjetnike, ki nimajo možnosti dostopa do kritih obveznic oziroma katerih projekti ne ustrezajo kriterijem za eh, krite obveznice. Tako mislim, da smo presegli naš čas in da eh, se bomo o vseh drugih zadevah pogovarjali na seji poročevalcev v Senci. Ja, danes popovdne imate sejo poročevalcev v Senci in o tem lahko eh, tam razpravljate. Tam tudi ne bomo potrebovali tolmačev. Hvala lepa tolmačem, da so ostali dlje. Glasovanje v odboru Ekon bo 19. junija, 3. julija na plenarnem zasedanju. Po točko razno nimam ničesar na dnevnem redu. Naslednja seja pa bo v četrtek 8. junija od 9. do 12.30. Najlepša hvala in s tem je seja zaključena.